gospod predsednik lep pozdrav dobro jutro spoštovane kolegice in kolegi začenjamo zasedanjem. Prva točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Ivajla Kalfina o jamstvu EU Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj Evropske unije. Najprej ima besedo gospod eh, Kalfin kot poročevalec. Gospod Kalfin, na voljo imate štiri minute. največ eh, šest, dve minuti vam ostaneta potem za zaključek razprave. Eh, če pa želite šest minut eh, porabiti sedaj, jih ne boste imeli ob koncu. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi. Trenutni mandat EIB za njeno poslovanje izven EU se izteče konec oktobra. Evropski parlament in svet se morata dogovoriti o pogojih za podaljšanje mandata za tem datumom. Parlament je razpravljal o tej temi zelo natančno tekom eh, več mesecev. V tem času smo razpravljali o številnih zamislih, prav tako smo prisluhnili mnenjem številnih deležnikov. Imeli smo na tucate srečanja, srečanja, oprostite, tako znotraj kot eh, izven parlamenta eh, in tudi med političnimi skupinami, ki so delali na tem besedilu. Rad bi se zahvalil vsem kolegom iz političnih skupin za njihovo delo na ravni najvišjih poklicnih standardov in tudi njihovo prizadevanje za doseganje kar se da širokega konsenza, kar zadeva mandat EEB, če želimo doseči napredek pri izpolnjevanju ciljev EU. Rad bi se zahvalil tudi EIB in komisiji za stalno podporo in na svete, ki so bili zelo koristni pri našem delu. Pred nami je zdaj ostutek odločitve, ki jo bo izglasoval parlament, ki zagotavlja večjo stopnjo usklajenosti med EIB in ostalimi organi EU. Namen je več transparentnosti, več udeležbe deležnikov, boljši sistem spremljanja in poročanja, To je odločitev, ki bo izboljšala tudi eh, vidnost eh, vplivov dejavnosti banke. Na ta način bomo začeli pripravljati skupno stališče Evropske unije s svetom. Osnotek eh, te odločbe ohranja zelo kakovosten profil EIB kot vrhunske finančne institucije. Obenem pa, kot institucija EU, mora EIB bolje prispevati k ciljem EU s specifičnimi orodji, ki jih ima na voljo. Predlagane spremembe temeljijo na zbranih izkušnjah in na razumevanju, da profil Evropske investicijske banke kot eh, vrhunske investicijske banke ne smemo ogroziti. Parlament predlaga mnogo boljšo koordinacijo med eh, službo znanje delovanja komisijo in banko pri doseganju politik, eh, ciljev politike znanje delovanja. Banka bo morala razviti tudi parametre, kar zadeva okoljske vplive, in eh, bo tudi na ta način posredno prispevala k odpravljanju revščine in eh, odpravljanju posledic podnebnih sprememb, prav tako pa bo spodbujala razvoj MSP-jev in razvoj lokalnih skupnosti. Sistem spremljanja in poročanja zagotavlja eh, več preglednosti, boljši dostop do informacij in več možnosti za deležnike, da podajo svoje mnenje že zgodaj v začetnih fazah obravnave projektov dodatnih 2 eh, milijardi evrov bomo sprostili za okoljske in sorodne projekte. Ta sredstva morajo prispevati k prizadevanjem partneric EU pri njihovih prizadevanjih za izvajanje politik na področju podnebja. Upajmo, da bo ta novi inštrument podal spodbudo za potencijalne države prejemnice eh, teh sredstev za izpolnjevanje podnebnih ciljev EU. Parlament prav tako predlaga povečanje Eh, zgornjih mej za jamstva EU banki. Na prvi pogled je to zelo težka odločitev, saj je zelo občutljiva za države članice. Kakršno okoli povišanje zgornjih meja pomeni dejansko 9-odstotno prispevanje v jamstveni sklad, ampak po drugi strani je to tudi zelo dober inštrument, ki ustvarja dodatno vzvodje in omogoča tudi več financiranja za projekte EIB. Predlagano povišanje znaša 1,7 milijarde evrov. Banki pa bo to omogočilo, da vsaj ohrani intenzivnost svojih aktivnosti v predpristopnih državah, še posebej v sredozemlju. V zadnjih letih na zahtevo sveta smo to financiranje tudi okrepili, zato si mora EU še dodatno prizadevati za to, da podpira gospodarstva Zahodnega Balkana in Severne Afrike, še posebej glede na trenutne razmere. To ne bo pomenilo posebnih dodatnih stroškov, koristi pri doseganju ciljev EU v tej regiji pa bodo zelo veliki. Od EIB zahtevamo, da se bolje usposobi za poročanje o okoljskih eh, vidikih in vidikih človekovih pravic svojih eh, projektov. Prav tako bodo morali promotori in posredniki eh, posojil opraviti posvetovanja z lokalnimi akterji. Prav tako spodbujamo banko, da sodeluje z partnerskimi državami tudi pri izogibanju se uporabi davčnih paradižov. Predlagamo torej okvir, ki bo zagotovil boljše sodelovanje med eh, različnimi donatorji od sredine 2012 dalje. Delovna skupina bo opravila tudi oceno trenutne prakse v EIB in v državah članicah, da bo na ta način Evropa postala in ostala največji donator to vrstne pomoči v svetu. Hvala lepa v imenu komisije, pa ima besedo podpredsednik komisije, gospod Kalas. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, rad bi se zahvalil poročevalcu gospodu Kalfinu in eh, drugim poslankam in poslancem za konstruktivni pristop k temu predlogu, ki izpostavlja pomemben interes, ki ga izkazuje Evropski parlament za dejavnost Evropske investicijske banke. Menim, da je parlament sedaj pripravi uravnoteženo poročilo, ki predstavlja trdno podlago za prihodnja pogajanja s komisijo in svetom. Aprila lani je komisija podala zakonodajni predlog za spremembo sklepa 633-2009-ES e po srednjeročnem pregledu izvajanja zunanjega mandata EIB. Zdaj je ključnega pomena, da se pravočasno odločimo, da bo EIB lahko nadaljevala s svojim zunanjim eh, delovanjem do leta 2013, obenem pa moramo tudi razširiti njen mandat, da bodo investicije EIB izven EU vse bolj skladne s cilji politike Evropske unije, še posebej na področjih, eh, podneb, na področjih kot so podnebne spremembe in okolje. Kar zadeva današnje glasovanje, komisija lahko sprejme več amandmajev. Ti amandmaji zadevajo najprej zahtevo po krepitvi razvojnih eh, vidikov aktivnosti EIB, kot drugo poziv k povišanju regionalnih zgornjih meja za mandat EIB, kar bi med drugim omogočilo EIB tudi to, da ohrani razumno raven dejavnosti v določenih regijah, še posebej pred prestopnih regijah. Prav tako bo to instrumentalno pri tem, da bo EIB lahko sodelovala pri naših skupnih prizadevanjih za pomoč Tuniziji in Egiptu v procesu demokratične tranzicije. Kot tretje je tu splošna zahteva po večji preglednosti, boljšem poročanju in eh, učinkovitosti zrave sredstev. Po drugi strani pa, kar zadeva ostale amandmaje, potrebujemo dodatna pogajanja v kontekstu triloga. In sicer gre za naslednje eh, predloge. Omejitev upravičenosti pod mandatom za področje podnebnih sprememb za države, eh, pri katerih svet meni, da ne izpolnjujejo podnebnih ciljev kot drugo določene mandmaji, katerih namen je določitev eh, regionalnih operativnih smernic kot eh, delegiranih aktov, ki ne bi omogočili zadostne operativnosti in fleksibilnosti, ki smo jo prvotno predvideli v predlogu komisije. In kot tretje, eh, še nekaj amandmajev, ki so vezani na dolgoročnejša vprašanja, kot naprimer vzpostavitev platforme EU za sodelovanje in razvoj, pa tudi razmislek o dolgoročnejših perspektivah za sodelovanje Eh, in razvojno financiranje. To ni neposredno vezano namreč na izvajanje sedanjega mandata. Paziti moramo, da eh, ne bodo pogajanja o teh amandmajih odložila sprejetje odločitve in da nas to ne bo privedlo v dolgotrajna zapletena pogajanja. Trilog med institucijami se bo začel na podlagi poročila, ki ga boste danes sprejeli. Naš skupni cilj pa je, da bi odločitev sprejeli še pred poletjem, da bi na ta način odpravili kakršnokoli tveganje, da bomo ostali brez odločitve oktobra 2011, kar bi pomenilo, da se boji zunanje aktivnosti EIB e po tem času morale ustaviti. Hvala lepa, gospod komisar. V imenu odbora za zunanje zadeve ima za, bes, ima za dve minuti in pol besedo gospod Pejon. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se najprej zahvalil kolegu Kalfinu za odlično delo, ki sva ga skupaj opravila. Eh, rad bi se tudi zahvalil v imenu odbora za zunanje zadeve, v katerem eh, sem bil eh, poročevalec gospa Hautela, gospod Lambstorf in gospod Džonako so tudi sodelovali. Ne bi se zdaj dotikal pozitivnih vidikov tega predloga, ki ga je predstavil gospod Kalfin, kar zadeva mandat za podjene spremembe, izpostavitev človekovih pravic, krepitev socialne, okoljske eh, komponente razvoja, potem eh, izpostavitev tistih držav, ki najbolj potrebuje dovrstno pomoč in boljša povezava z politikami EU. Glede vseh teh točk je parlament soglasen in eh, bo tudi ostal in mora ostati soglasen v težkih pogajanjih, ki nas čakajo s svetom. Rad bi pa izpostavil eh, dve nezadostni točki v tej fazi. Eh, v odboru za znanje politiko smo soglasno izglasovali predlog, da je potrebno EIB eh, prilagoditi tudi dajanju mikrokreditov. To ni bilo sprejeto, prav tako smo izpostavili potrebo po eh, razpravi o zgornji meji za obdobje po letu 2014. Zato eh, je skupina SD skupaj z poročevalcem oziroma v dogovoru s poročevalcem sprejela odločitev o podarnega amandmaja v plenumu. Ja pa bi izpostavil še eno vprašanje, o katerem govorimo že leta. Ko je padel berlinski zid, smo se znali odzvati ne le s projektom za širitev, nekateri sicer izpodbijajo način, kako je bilo storjeno, ampak eh, rezultati so jasni. Potem smo vzpostavili tudi EBRD, zato da bo lahko spremljala gospodarski in demokratični razvoj v teh državah. Evropska unija in EIB. Eh, e smo največji donator eh, sredstev na tej strani sredozemlja. Ampak eh, vedeti moramo, da ta sredstva ne presegajo obdobja do leta 2014 in razprava, ki jo imamo danes, kaže, da kaj lahko naletimo na težave jutri. Evropski parlament je že izglasoval projekt v okviru Unije za sredozemlje, ki ga povzema tudi poročilo Kafi, o katerem danes govorimo. In sicer gre za projekt ustanovitve Evrosredozemske banke za razvoj in sodelovanje. In zato bi tu pozdravil voljo Evropske unije Eh, unije, da na ta način tudi pospremi veliko demokratično gibanje, ki se je eh, začelo odvijati na drugi strani sredozemlja in upam, da bomo v prihodnih mesecih lahko storili konkretne korake naprej v smeri ustanovitve omenjene banke. Hvala lepa, Vincent. Eh, gospod Tajs Berman v imenu odbora za razvoj dve minuti in pol. Hvala lepa, gospod predsodejoči. Hitra gospodarska rast v razvijajočih se državah ne pomaga vsem. V afriških državah smo priča eh, ponekod dvomestnim stopnjam rasti, eh, ampak eh, ženske in kmetje ne dobivajo enakih možnosti za izboljšanje svojega življenjskega stanja. Prav tako nimajo dostopa do finančnih storitev. Zasebne banke bolj zaupajo trgovcem, ki imajo velike profite, kot pa ljudem na podeželju. Zato mislim, da mora Evropska investicijska banka s tem svojim zakonodajnim okvirom narediti pomemben korak naprej, kajti konec koncev ne gre zgolj za eh, jezove, za ceste, za velike infrastrukturne projekte, temveč eh, tudi za druga področja. Seveda moramo tudi s tem delom aktivnosti banke nadaljevati, ampak lokalni akteri si tudi zaslužijo svoj glas. Ne smemo pozabiti na vprašanje socialne pravičnosti in eh, tudi na vprašanje okoljske ustreznosti. Eh, prav tako ne smemo pozabiti na vprašanje davčnih paradižev. Pomembno je, da EIB pomaga malim podjetjem, kmetom, da dobijo dostop do posojil. To so lahko e, posebne banke za mikrokredite, ampak mislim, da bo tu potrebno storiti več. Prav tako mislim, da bi lahko uspešno sodelovali z bankami držav članic na tem področju. Evropska investicijska banka ima zdaj novo razsežnost kar zadeva njeno delovanje. In to bo pomembno orodje v razvojni politiki EU in na ta način bomo resnično lahko zagotovili enake možnosti v državah eh, v razvoju za trajnostno rast. Zato bi se rad zahvalil EIB-ju, gospodu Kalfinu in vsem poročevalcem eh, oziroma poročevalcem v senci za odlično sodelovanje. Hvala lepa gospod Berman v imenu odbora za mednarodno trgovino. Ima za eno minuto besedo gospod Dartmouth. Hvala lepa. Do sedaj so profesionalci, ki vodijo EEB banko, vodili v kulturi finančne zasebnosti. Posojila in garancije so se izdajale na previdnostni osnovi in zato je imela EEB zelo malo slabih terjatov v svojih bilancah. Ampak namen tega poročila je, da bi eh, ta profesionalizem Evropske investicijske banke razrečili in razširili njen mandat tudi na področje Eh, vrste političnih eh, ciljev. Komisar je to zelo jasno izpostavil. Sprostitev komercialnih kriterijev, na podlagi katerih je banka poslovala do sedaj, bo nedvomno privedlo do tega, da se bodo ta jamstva uveljavljala. To bo davkoplačevalce stalo. In zato moram še enkrat postaviti pod vprašaj to, ali so davkoplačevalci Evrope in Združenega kraljestva, ki so že pod velikim pritiskom, resnično pripravljeni na to, da se njihova sredstva, njihov denar uporablja za doseganje političnih, zgolj političnih ciljev izven Evropske unije. Hvala lepa, kolega. Ne vidim gospoda Tamaša Dojča na njegovem sedežu, ki naj bi spregovoril v imenu odbora za proračunski nadzor. Ga ni v dvorani. Potem dajem besedo za eno minuto gospodu Kutašu v imenu odbora za gospodarske in denarne zadeve. Bănci Europene de Investiții, în temeiul acestui raport, se urmărește dezvoltarea structurilor sociale. Na lepše hvala. Na osnovi tega poročila želimo zagotoviti socialni in gospodarski razvoj ter borevati se proti podnebnim spremembam v tretjih državah in zagotavljati tudi pravno državo. Usmeritev je prava, namen eh, pove, podaljšati mandat EIB-a eh, je eh, seveda to, kar zadeva države, z, se zanimajo za vstop. Da bi bolje opravljali svoje naloge v tretjih državah, mora banka imeti eh, več sredstev in bolj specializiran kader. Zaradi tega je smiselno, da zagotovimo sredstva za projekte, kot so Nabuko in druge infrastrukturne projekte za ceste in podobno. Ustrezno je treba organizirati nadzor nad eh, finančnimi projekti med izvajanjem in pozneje. Gracias, kolega. No, no, no entrado en el hemiciclo. Najlepše hvala. Eh, gospod eh, Deutsch se še ni vrnil v dvorano oziroma ni prišel. Sedaj naprej po političnih skupinah. S prvi je gospod Kolino, ki ima dve minuti na voljo v imenu IPP-ja. E Najlepša hvala za besedo. Ravno tako uh, se želim zahvaliti poročevalcu Kalfin za upravljeno delo. Um, potrebujemo nove garancije oziroma jamstva uh, za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj Evropske unije. Uh, To je še toliko pomembnejše v današnjih gospodarskih razmerah, eh, ko imamo težave ne le na trgih, ampak tudi pri načinu razmišljanja o gospodarstvi. Če bo EIB prevzela eh, glavno vlogo v Evropski uniji, po drugi strani bo se vloga Evropske unije eh, gospodarsko in socialno okrepila zunaj meja same unije oziroma njenih članic razprava glede različnih mnenj je bila v parlamentu konstruktivna, tako znotraj odbora za proračun, pa tudi pri pripravah za današnjo plenarno zasedanje. Teme eh, politične eh, razprave je bila podpora MSP-ja na lokalni ravni, eh, sinergije v od oziru na eh, razvoj, tako da bi eh, ne prišlo do podvajanja in izgubljanja sredstev. Narava Evropske investicijske banke, ki je investicijska banka, ki daje posojila eh, na mednarodnem trgu, je pomembna in pri tem ne smemo dovoljevati izgub. Investicije EIB gredo v Irak in Libijo, nismo pa zato, da ta banka investira v eh, Belorusijo, kjer se ne spoštujejo človekove pravice oziroma njena investicija je treba na tem področju eh, minimizirati. V pravem času upam, da bo dala svojo potrditev tako komisija kot svet in eh, poročevalec bo predlagal ustni amandma glede povečanja sredstev um, EIB za investicije v sredozemlju, zato da bi to območje stabilizirali, uh, glede na uh, probleme v zadnjih tednih zaradi uh, priselitvenih tokov. Najlepše hvala, gospod uh, Kolino. Mislim, da vam gospod Darknot želi zastaviti vprašanje po z plavim kartonom. Ali boste to vprašanje sprejeli? E, izvolite. Ja, gospod. Ali govornik upošteva dejstvo stroškov vsega tega za davkoplačevalce? E ja, celotna operacija ali gre za kakšne posameznosti, ki vas zanimajo? parlamentarje si tiene. Dobro, potem s tem smatramo, da je po poslovniku na eh, vprašanje dan odgovor in sedaj dajem besedo gospodu Fermu. Petol. Eh, najlepša hvala gospod predsedujoči kolegice in kolegi naj se sprva zahvalim poročevalcu kalfinu ki je opravil odlično delo delal je z evropsko investicijsko banko pa tudi z eh, poročevalci iz sen, v senci iz različnih političnih skupin finančna kriza je jasno pokazala kako pomembna je stabilnost javnih inštitucij ki lahko financirajo pomembne investicije takrat, ko imajo težave na zasebnih trgih. Veliko smo govorili o vzpostavitvi novih finančnih inštrumentov, pa tudi o razvoju obstoječih. In ravno kaj govorimo o um, ulogi EIB-ja zunaj Evrope. Tri stvari tukaj želim posebej izpostaviti. Gre za uh, večje sodelovanje med EIB in uh, smernice za razvojno politiko Evropske unije. Drugič, Eh, dvig eh, zgornje meje za podnebne projekte in kot tretje eh, potrebujemo tudi jamstva, ki jih bodo dale države članice. Glede na to, da večinoma EIB deluje v Evropi, obstaja pa tudi veliko držav, ki prijemajo sredstva iz EIB-jo in so še v razvoju. Zaradi tega moramo izboljšati standarde ocenjevanja projektov na tem področju. In moramo eh, še pred eh, odobritvijo posojila ugotoviti, ali bo investicija izpolnila zahteve EIB. Potrebujemo tudi večjo preglednost delovanja eh, pri zunanjem mandatu EIB. Trenutno obstajajo zelo komplicirane finančne transakcije, ki zelo otežkočajo preglednost. In Ravno tako pričakujemo, da bodo pravila EIV glede davčnih oas poostrena. Dobr finančni sistem je seveda predpogoj za dobro gospodarstvo in zaradi tega podpiramo tudi ustne predloge sprememb. Upam, da bodo doživeli podporo za vseh stranih, ker na ta način bomo lahko bolje financirali države, kot so Egipt in Tunizija. To je pot v pravo smer in upam, da bodo doživeli tudi podporo uh, sveta. Najlepše hvala. In sedaj v imenu skupine Alde dajem besedo gospodu Heglendu za dve minuti in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj se tudi jaz zahvalim za profesionalno in dobro upravljeno delo poročevalca. V političnih skupinah smo dobro sodelovali in mislim, da je sedaj rezultat pred nami. Danes smo v dvorani slišali, da so nekateri zaskrbljeni, da eh, bomo postavili pod vprašanje dobre dosežke EIB-ja iz preteklosti. Mislim, da so take skrbi odveč. Gremo naprej na osnovi mandata, ki ga že imamo in eh, mislim, da bolje usmerjamo EIB za prihodnje delovanje. Za Spomniti se moramo, da bomo morali se še pogajati o mandatu EIB eh, za naslednji finančno perspektivo po letu 2014 ugotoviti bomo morali, eh, kakšne nagloge bomo zaupali EIB za to naslednje finančno obdobje. Na to torej ne smemo pozabiti. V tem kontekstu pa bi rad eh, tudi upozoril na nekatere podrobnosti. Gospod Ferm je namreč rekel, da bi se lahko dogovorili za več sredstev, za financiranje v Severno Afriko. E, mislim, da je to dobra zamisel in to ravno upravičuje zunanji mandat Evropske investicijske banke. Naj poudarim tudi nekaj, kar bo verjetno omenil kmalo tudi kolega Lambsdorff. In sicer skupina uh, liberalcev si ne želi, da bi EIB investirala projekte v Belorusiji iz znanih razlogov. Razen tega je Evropska investicijska banka pomembna uh, inštitucija, ki mora spoštovati uh, človekove pravice. Sicer smo zelo dobro sodelovali pri tem poročilu in našli nekaj zelo dobrih rešitev, ki nam bodo, upam, pri glasovanju zagotovile široko podporo. To je dobra osnova za pogajanje za svetom in upam, da bo svet eh, to, da naše prizadevanja usmer, ustrezno upošteval. Najlepše hvala, gospod eh, Heglund, in sedaj v imenu zelenih dajem besedo gospod Tripl za dve minuti in pol kolegi in kolegice. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, tudi sama bi se rada najprej zahvalila gospodu Kalfinu za zelo ambiciozno poročilo. Naj vas še enkrat opomnim, da je sodišče bilo tisto, ki je zahtevalo, da se zunanji mandat sprejema v postopku soodločanja. Torej tudi tukaj gre za več pravic parlamenta in kot. Uh, parlamentarci seveda to pozdravljamo. Evropska unija si je zastavila celo vrsto pohvalnih ciljev v Lizbonski pogodbi. Eh, ohranitev naravnih virov, boj proti revščini, demokracija, pravna država, človekove pravice. In Seveda je pomembno, da Evropska investicijska banka kot instrument deluje v smeri teh ciljev, da jim ne nasprotuje, ampak da dela na tem, da bi se ti cilji tudi z njeno pomočjo uresničili. In gre predvsem za okoljsko infrastrukturo, za boljšo skrbo z vodo, gre za. Eh, sanitarne eh, boguje, gre za razvoj, za izobraževanje, kajti vemo, da je to tisto, kar zagotavlja boljšo prihodnost v državah v razvoju in kar tudi bistveno prispeva k boju proti revščini. Z vedika zelenih je eh, zelo pohvalen tudi opcijski mandat na področju eh, zaščite podnebja. Tukaj imamo na voljo dodatni dve milijardi in če resno jemljemo svoje cilje na področju podnebne politike, moramo sodelovati z Evropsko Evropsko investicijsko banko tudi na tem področju. Posebej razveseljujoče pa je to, kar je zdaj predlagal gospod Kalfin, da bi za eh, demokratičen razvoj in eh, gospodarsko obnovo v sredozemskem območju uporabili tudi Evropsko investicijsko banko in mislim, da so predlogi spremen, po katerih bomo glasovali, pravilni. V našem interesu je, da zagotovimo večjo preglednost Evropske investicijske banke. Eh, komisija mora vsako leto predložiti poročilo, ampak samo to ne zadostuje. Želimo si dejanske preglednosti in želimo, da pred sprejemamo odločitev nevladne organizacije in druge kvalificirane sile so vključene v postopek sprejemanja odločitev in mislimo, da bo ta preglednost prispevala k eh, večji sprejemljivosti eh, Evropske investicijske banke in pri vseh eh, dobrih ciljih, ki smo si jih zastavili tukaj, upamo, da jih svet ne bo poskušal spodkopati, da bo podprl naše ambicije in zato upamo, da bo hitro stekal postopek, ki bo prispeval k dobrobiti. Eh, državljanom in državljank tretjih držav. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Tripel. In sedaj dajem besedo gospe Swinburne za eno minuto. Najlepše hvala. Ko dajemo jamstva za uh, projekte zunaj ali znotraj Evropske unije, moramo vedeti, da tukaj imamo finančne posledice. Mogoče se to zdi dober način investiranja, vendar pri tem uh, moramo zagotoviti ustrezno obvladovanje tvegan pri takih posojilih in seveda upoštevaje bilančne posledice. Kot uh, parlamentarci moramo točno vedeti, uh, ampak kakšnim tveganjem izpostavljamo proračun Evropske unije in držav članic. Nadzor je tukaj bistvenega pomena eh, pri vzvodju bilančnih vsot. In ponavadi banke niso uh, tega popolnoma informirane. Uh, moramo se naučiti nekaj iz finančne uh, krize in o pomenu demokratičnega nadzora. Posamezniki znotraj EIB in uh, komisiji, ki upravljajo te finančne projekte, produkte, morajo biti dobro usposobljeni za svoje delo. Gre za denar davkoplačevalcev, ki ga moramo preudarno porabiti. Najlepše hvala, gospa Swinburne. In sedaj eh, v imenu Evropske združene levice, gospod Portas, dve minuti in pol. Najlepše hvala, gospod predsedojoči. Danes razpravljamo tako širitev oziroma razjasnitev mandata Evropske investicijske banke v povezavi z sistemom jamstev za projekte zunaj Evropske unije. Ta razjasnitev in širitev mandata je nekaj, kar je prav gotovo korak v pravo smer. Evropska investicijska banka bo tako lahko bolje izpolnjevala svoje cilje uh, v smislu um, s pomoči za sodelovanje in razvoj. Banka in tudi Evropska unija pa predpostavljamo, eh, sta izpostavljena eh, ocenjevanju bonitetnih agencij in tukaj se postavlja vprašanje. Gre za dejstvo, da pri investiranju moramo biti še posebej pozorni in moramo investirati v izobraževanje, v zdravstvo, v eh, doseganje tisočletnih ciljev. Tu pa se prav gotovo ne zasluži veliko, to ni dobičkonosno. Zaradi tega predlagam, da začnemo se malo pogovarjati o odnosih z bonitetnimi hišami, pa tudi o nečem drugem. In sicer, kako je možno, da smo tako previdni, ko gre za jamstva oziroma garancije, eh, ko gre za boj proti revščini in zakaj smo tako malomarni o tem, kako Evropska unija rabi denar na drugih področjih in si zatiska oči pred finančnimi kriminalnimi dejanji v zadnjih dveh letih. V tem kontekstu je treba zastaviti to vprašanje, gospod predsedujoči. Imam nekaj pomislekov glede tega in to pomisleki so zelo jasni. Kot prvo, imamo Evropsko unijo, ki ima svojo zunanjo politiko, ki je pa prav gotovo dvolična. Ni nobenega razloga, zakaj, ko gre za človekove pravice, imamo kakršno koli investiranje. Eh, za strani EIB v Libiji, ne pa v Belorusiji. Kakšen kriterij tukaj uporabimo? E, bodimo odkriti in jasni. In drugo vprašanje je seveda Evropska služba za zunanje politično delovanje, ki ima izredno e, širok mandat, ki vključuje tudi vojaške operacije. Če se te stvari med sabo povežeta, kako lahko ta dva vidika e, razumemo, ne da bi razumeli, da Evropsko investicijsko Slovensko banko odvračamo izva, od izvajanja mandata, zaradi katerega je bila sploh vzpostavljena. Hvala lepa in sedaj dajem eh, besedo gospe Andersen. Najlepše hvala. Investicijska, Evropska investicijska banka uporablja sredstva držav članic za jamstva pos, za posojila ali finančnim posrednikom ali končnim uporabnikom v drugim državam. V primerjavi z drugimi eh, finančnimi inštitucijami, ki igrajo podobno vlogo, Evropska investicijska banka ni transparentna in eh, še vedno ni o tem dovolj poročanja. Še posebej v primeru financiranja EIB za mala in srednja podjetja preko posredniških bank v bistvu javnost ne ve, kam denar gre. To je pa zaradi tega, ker umestne, eh, eh, oziroma posredniške banke ne poročajo dovolj. Gre pa za sredstva evropskih davkoplačevalcev, zaradi tega eh, prosim, da glasujete proti temu poročilu, ki ne zagotavlja dovoljšne zaščite. Najlepše hvala, gospa Andersen. In sedaj zaključimo ta del razprave z gospodom Hartogom kot neodvisnim poslancem. Najlepša hvala. EIB poročil, eh, podpira eh, politike eh, Evropske unije, še zlasti razvojno politiko. Tako saj piše v poročilu. Vendar Evropska investicijska banka prav gotovo ne sme biti banka z političnim mandatom. Ta banka deluje tudi zunaj Evropske unije, ni mi popolnoma nič jasno zakaj, kajti za to banko jamčimo davkoplačevalci znotraj Evropske unije investiramo v države, kot so uh, Maldivi, Kuba, Takmenistan in tako dalje. To so vse prej kot zgledi za demokracijo. Komisija uh, želi povečati zgornje meje za investicije, za EIB, da bi v teh državah se borili proti podnebnim spremembam. Predstavljajte si, kako bo to delovalo v Gazi ali na Kubi. Pravi film gospoda Bina dejansko moramo proti temu glasovati. Hvala. Gospod Hartong. Gospod Berman je dvignil modri karton in vam želi zastaviti vprašanje. Boste to sprejeli? Gospod Berman, najlepša hvala predsedujoči. Mislim, da gospod Tartmort ne razume razlike med posojili in subvencijami in mislim, da bi moral prebrati letno poročilo Evropske investicijske banke. Eh, gospod Hartmort pa ne razume, da Evropa ni nek otok sredi sveta. Če želimo mir in stabilnost v, na naši celini, moramo vlagati tudi v druge države. To, tega ni mogoče narediti samo s subvencijami. Eh, posojila so bistveno boljši način. Ali to razumete, gospod Hartmort? Gospod Hartmort, želite odgovoriti, sprašuje predsedujoči. Gospod predsedujoči, gospod Berman, nedvomno veste, da politika pomeni politične odločitve. In mi smo se odločili, da želimo uporabiti davkoplačevalski denar za bolj smiselne naložbe v politike držav članic in ne tretjih držav. Najlepša hvala, gospod Hartong. Sedaj pa nadaljujemo z ostalimi govorniki. Prva je gospa Matera za dve minuti. Hvala, gospod eh, predsedajoči. Čestitala bi poročevalcu pri opravljenem delu glede zunanjega mandata EIB. Za Evropsko unijo je zelo pomembno finančno financiranje eh, v eh, državah na jugu sredozemlja. Če želimo jasno in trajno demokracijo, potem je treba prebivalstvu pomagati. In ravno Evropska investicijska banka v tem prehodnem obdobju lahko bistveno pomaga pri eh, gradni infrastrukture in eh, krepitvi eh, oblasti na tem področju. Imamo na voljo nov. Eh, neobvezen mandat, ki lahko zunaj eh, Evropske unije uporabi 2 milijardi evrov. Istočasno lahko na ta način strateško okrepimo regije v eh, sredozemlju, pa tudi v državah, ki želijo vstopiti v Evropsko unijo. Gospa Matera, pravijo mi tolmači, da govorite bistveno prehitro. Zato vas lepo prosim, da govorite malo počasneje, da vas bomo lahko tolmačili. Res se opravičujem, bom krajša oziroma počasnejša. Pomembno je, da imamo dobro koordinacijo med Evropsko komisijo, Evropsko službo za zonanje politično delovanje in EIB. Mislim, da je zelo dobro, da. Eh, te tri akteri delujejo skupaj, usklajeno in želimo si, da bi komisija ustvarila platformo, da bi skupaj z komisijo in parlamentom preučila, kako bolje se soočiti z izzivi zunanje politike, upoštevaje inovativne metode eh, in finančne zmožnosti. Opravičujem se, če sem pregovorila prehitro. Hvala, gospa Matera. Zdaj pa za minuto in pol, kolegica Herceg. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Uh, gospod komisar, kolegi in kolegice, Evropska investicijska banka, uh, torej sama sem bila skupaj s gospodom Odijem poročevalka za razrešnico Evropske investicijske banke in uh, zelo pomembno je vprašanje jamstev Evropske investicijske banke. Uh, Ta banka je ključen akter tako znotraj kot izven Evropske unije, ko gre za posojila in ta njena vloga se bo zgolj ukrep, še ukrepila. V skladu s trenutnimi določbami nobena evropska institucija nima nadzora nad EIB in to je nekaj, kar želimo spremeniti. Gre namreč za oviro pri nadaljni rasti. Eh, posojanje oziroma posojila izven Evropske unije morajo biti eh, deležna več pozornosti kot posojila znotraj Evropske unije. Ne samo zgolj zaradi tega, kar sem že navedla, ampak tudi zato, ker ne moramo eh, izvajati enakega nadzora izven Evropske unije kot eh, znotraj Evropske unije. Zato se moramo bolje pripraviti na zunanje projekte. Vendar pa. Eh, Eh, istočasno so zunanje projekti strateškega pomena, eh, včasih potekajo tudi v politično nestabilnih regijah. Kot članica odbora za industrijo želim opozoriti na pomen energetskih projektov. Več kot 50 odstotkov posojil je namenjenih državam, ki sodelujejo v shodnem partnerstvu. In seveda gre za področje, ki je izrednega interesa za Evropsko unijo, kajti velik del eh, uvoženega plina eh, v balskih državah in v vzhodnih članicah prihaja iz vzhodne soseščine. Zato je pomembno, da se EIB osredotoči na financiranje projektov, ki so vezani na uh, varno oskrbo z energijo. Strinjam se s poročevalcem, in mu čestitam. Dejansko bi morali spodbuditi tesnejše sodelovanje Evropske investicijske banke z Evropsko banko za obnovo in razvoj in tudi s Svetovno banko. E, sinergija lahko pomeni dodatno vrednost. No, kar precej ste presegli svoj čas. Gospod Lamstor, za dve minuti, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Z Lizbonsko pogodbo v zonanji politiki in v eh, razvojni politiki postavljamo nove zahteve. Nekaj smo tukaj že navedli. Gre za eh, usklajenost, usklajenost delovanja različnih instrumentov, eh, službe za zunanje delovanje Evropske investicijske banke. Lizbonska pogodba pa predvideva tudi močnejši parlamentarni nadzor, več preglednosti, skupne odločitve glede tega in vse to bo zelo koristilo razpravi o zonanji politiki sploh, če bomo dosegli večjo preglednost z večjo vključenostjo pristojnih odborov v naši hiši, predvsem odbora AFED in DEVE. Rezultat te preglednosti je, da se je naš parlament odločil, da črta Belorusijo seznama držav, v katerih EIB lahko deluje, ne da bi prej bila potrebna razprava v našem parlamentu. Uh, Eh, če eh, so v državi zagotovljene človekove pravice, če se eh, zagotavlja svoboda tiska, če se zagotavljajo pravice lastništva, potem to ni problematično. Sicer pa je potrebno o posojanju govoriti v posebnih razpravah. Eh, in upam, da se bo to dejansko tudi odvijalo na tak način. Včeraj smo razpravljali o Egiptu, govorili smo o instrumentih, o tem, kaj lahko naredimo. Kati Ashton je zahtevala, da moramo dvigniti eh, zgornjo mejo Evropske investicijske banke. Eh, Evropski parlament želi to storiti, kajti želimo bolje sodelovati z Egiptom in drugimi državami in dobro je, da se parlament tukaj hitro odzove in upamo, da bo enako storil tudi svet in da bo temu primerno ukrepal. Naši zunanji instrumenti, sploh če so tržno usmerjeni eh, kot posojila EIB, eh, lahko bistveno prispevajo k obnovi in gospodarskemu razvoju Severne Afrike, kajti če bo tam prišlo do obnove, do demokracije, bomo imeli tudi manj beguncev na naših mejah in uh, hvala lepa. Hvala gospod Lambsdorf za eno minuto, gospa Hautala. Gospod predsedujoči, Evropska investicijska banka zasleduje zelo dobre cilje, naprimer boj proti revščini. Uh, Sveda mora biti delovanje banke usklajeno tudi s cilji Evropske unije. Prav zato je pomembno, da ta banka deluje odprto in pregledno. In v tem smislu smo zeleni vložili predloga sprememb 6 in 7, s katerima poskušamo doseči, da bodo vse podelitve posojil javne in da bodo informacije o posameznih projektih dostopne tudi javnosti. Evropska investicijska banka eh, mora seveda tako kot vse druge banke dati javnosti na voljo tudi svoje dokumente. Najlepša hvala, gospa Hautala, gospod Črnečki, za eno minuto. Mikrofon, mik, mikrofon. Mikrofon za govornika, lepo prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Gospod predsedujoči, dame in gospodje, Evropska investicijska banka je dejansko institucija Unije, kajti konec koncev se financira iz sredstev davkoplačevalcev iz držav članic Evropske unije. To torej pomeni, da mora biti poslovanje te banke popolnoma transparentno, pregledno. Poslovanja, poslovanje te banke mora biti jasno in v vseh detajlih mora izkazovati svoje poslovanje. In zato bi rad tukaj na tem mestu izredno povdaril, da sem tudi sam osebni, osebno kot eh, predstavnik države, ki je soseda Belorusije, zato da EIB zamrzne vsakršno možnost dajanja posojil in eh, podpiranja projektov, ki bi bili v podporo režima Aleksandra Lukašenka. Kaj te izkazati moramo, da so človekove pravice v Evropi za nas enako pomembne kot v Afriki in v Aziji. Tako da se strinjam, da moramo imeti enake standarde do vseh držav, pa ne gre za Libijo ali Belorusijo. Hvala, gospod Črnecki. Zdaj pa za eno minuto kolega Morganti. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. To poročilo želi zagotoviti jamstvo skupnosti za zonanje financiranje Evropske investicijske banke. Številne naložbe, ki jih podpira EIB, se izvajajo v državah, Eh, kjer potekajo seizmične spremembe. Eh, diktatorje eh, so spodkopali javni nemiri, ravno tako pa Eh, gre tu pogosto tudi za države, kjer manjka demokracije. Zdi se paradoksalno, da poskušamo doseči to dvoje, ali ne bi bilo bolje, če bi se Evropska investicijska banka osredotočila na Evropo, če bi naprimer omogočila več nepovratnih sredstev in posojil za mala in srednje velika podjetja. To je eh, komisar Tajani zahteval v ponedeljek prav v tej dvorani. Naj omenim, da vključitev Turčije kot ena od kandidat za eh, pristop je nekaj, na kar v Severni ligi ne bomo nikoli pristali, nikdar ne bomo podprli kakršnega koli premika v tej smeri, na tej fronti ali kje drugje. Najlepša hvala, pravi predsedujoči. Zdaj pa gospod Stojeno za eno minuto. Zdaj, torej, gospodin predsedatelj, od prv pogled se vižda, če je kipjal mnogo usilen trud za. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Tako na prvi pogled izgleda, da je bilo to poročilo predmet dolgih razprav, da smo na koncu prišli do tega, da bomo lahko še naprej tratili sredstva davkoplačevalcev v najrazličnejših državah, vključno s Turčijo. Ko je bil gospod eh, Kalfin še minister, eh, bi lahko spoštoval pravice državljanov Bolgarije in če bi temu bilo tako, bi bil verjetno še vedno na oblasti. Zato popolnoma podpiram to, kar je dejal Lord eh, Darkness. Angliški lord ima večji socialni čut kot eh, bolgarski socialist Kalfin. Naši sodržavljani nas niso eh, izvolili sem zato, da bi reševali probleme drugih, ampak zato, da rešujemo probleme njih. Šele takrat, ko bomo rešili probleme naših davkoplačevalcev, bomo lahko denar dajali Turčiji. Hvala za minuto in pol. Uh, ne, se opravičujem. Imamo e, modro kartico, ampak gospod Kalfin, uh, imeti, imeli boste še priložnost, da se kot pročevalec na koncu odzovite in glede na to, da nam zmanjkuje časa, vas prosim, da zdaj ne zastavljate vprašanj. Uh, Beseda dobi gospod Starokakis za minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoči. Kolegi in kolegice, rad bi čestital poročevalcu gospodu Kalfinu za odlično poročilo, ki ga je pripravil. Nobenega vprašanja ni, kolegi in kolegice, da je trenutna gospodarska in finančna kriza. Eh, izpostavila še pomembnejšo vlogo Evropske investicijske banke v Evropski uniji. Vendar pa je vloga te banke eh, ravno tako pomembna, čeprav je manj poznana tudi izven Evropske unije, ko gre za podporo dejavnosti Evropske unije v okviru zunanjega mandata. In to je tisto, o čemer govorimo v današnji razpravi. Obstajajo različni predlogi za večjo preglednost, za klauzule oprožnosti, ko gre za eh, regionalno prazdelitev sredstev, gre za uskladitev dejavnosti EIB z z zunanjo politiko Evropske unije, eh, povečujemo število upravičenih držav, ravno tako pa tudi eh, povečujemo zgornjo mejo financiranja. Vse to so pozitivni predlogi. Eh, te predloge podpiram, ker istočasno izboljšujejo učinkovitost dela Evropske investicijske banke in s tem ustvarjajo bolj, podobno, bolj pozitivno podobo Evropske unije preko delovanja te banke po svetu. Najlepša hvala. Zdaj pa za eno minuto, gospod Molder. Najlepša hvala, gospod predsednik. Vloga Evropske investicijske banke postaja vse pomembnejša. Po mojem mnenju pa je najpomembnejše eh, ravno to, da eh, bonitetna ocena trojni A nikdar ni ogrožena zaradi delovanja v okviru zunanjega mandata. Ko razmišljamo o prihodnjih finančnih perspektivah, se zdi, da količina denarja, ki eh, ga bodo dale države članice, ne bo bistveno više od te, ki jo imamo na voljo trenutno. In kar zadeva Evropsko investicijsko banko, moramo razmisliti o tem, kako uporabiti sredstva za to, da bomo dejansko dosegli svoje politične cilje. V preteklosti nam je to uspelo in tisto, kar je izredno pomembno, je, kakšna je dodana vrednost jamstev, ki smo jih zagotovili Evropski investicijski banki. Mislim, da bo eh, koristno, če bi banka čim hitreje pripravila poročilo in eh, izpostavila, katera jamstva so bila najbolj učinkovita in kakšen multiplikacijski dejavnik so zagotovila. Eh, na tak način bomo lahko bolj smotrno se odločali, kakšna sredstva bomo uporabljali za jamstva EIB. E Najlepša hvala, gospod Mulder. No, pozabili smo vam vklopiti uro, ampak eh, pravočasno ste zaključili. Zadnji govornik v tem delu razprave je gospod Poreba. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V zadnjih letih je prišlo do krepitve politik EU na področju zunanjih odnosov. Prav tako jih podpiramo z novimi finančnimi inštrumenti, kot so predpristopna pomoč Evropski inštrument za sosedstvo in partnerstvo. Poslovanje EIB mora zato še posebej izpostavljati izgradnjo energetskih in transportnih infrastrukturnih eh, projektov, kot naprimer eh, plinovod Nabuko in drugi. Eh, projekti, ki so pomembna za EU. Ko gre za vzhodno partnerstvo, ne smemo pozabiti, da moramo zagotoviti spoštovanje eh, človekovih pravic in eh, načele pravne države v vseh državah vzhodnega partnerstva, vključno z Belorusijo. In dokler oblasti tam ne bodo doumele, da so človekove pravice in njihovo spoštovanje nekaj, kar predstavlja najpomembnejšo obveznost oblasti, investicije in financiranja strani EIB v tej državi preprosto ne moremo podpreti. Najlepša hvala. S tem smo ta del razprave zaključili. Zdaj pa prehajamo na postopek Catch the Eye. Šest govornikov je prosilo za besedo. Prvi je Sean Kelly. Good morning, Sean. I have no difficulty Najlepša hvala. Nimam težav s tem, da Evropska unija vlaga v projekte izven Evropske unije, sploh ko gre za področje boja proti podnebnim spremembam, ampak kot irski poslanec se mi zdi ironično, da danes govorimo o tem, kako lahko Evropska unija da jamstva za izgube iz posojil pri projektih izven Evropske unije, medtem ko ista Evropska unija poskuša dobiti dobiček iz posojil. Eh, Irski v okviru reševanja finančne krize. Tu gre za dobiček skoraj 3 odstotkov, kar pomeni 5 milijard. To ni vzdržno, to ni pravično in mislim, da to tudi ni zakonito. Seveda pa je to izredno težko razumeti. Eh, težko je razumeti, zakaj mi plačujemo te odstotke provizije med tem, ko uh, so obresti za druge države bistveno nižje. Zahtevali bomo ponovno pogajanje o tem. Predsednik prekinja govornika, besedo dobi gospod Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Vážený pán... Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod komisar, podaljšanje mandata Evropske investicijske banke je potrdilo tega, da trenutno partnerstvo med Evropsko unijo in EIB prinaša sadove. Kar zadeva doseganje političnih ciljev Evropske unije z eh, sredstvi EIB. Del novega mandata je tudi povečanje proračunskega jamstva EIB iz proračuna Evropske unije. Eh, tukaj govorimo o mandatu, ki je povezan z projekti izven Evropske unije. Tukaj je izredno pomembno, da se spoštuje stroga proračunska disciplina. Eh, sredstva morajo zasledovati cilje Evropske unije, zato da bodo naložbe prinesle ustrezne rezultate. Pomembno je vzpostaviti učinkovit mehanizem nadzora. Preglednost, kar zadeva uporabo sredstev, eh, predsednik prekinja govornico, pravi čas je minil, gospa Janžejevska ima besedo. E, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Po mojem mnenju, poslovanje EIB izven meja Evropske unije predstavlja nekaj, kar bi morali voditi v skladu z vrednotami, ki veljajo znotraj Evropske unije, prav tako v skladu z načeli zajetimi v evropski sosedski politiki. V danih razmerah, po mojem mnenju, Evropska unija ne more dopustiti, da bi tudi Belorusija bila med upravičenci do sredstev EIB. Če želi režim v Minsku, izkoriščati sredstva EIB, potem mora spoštovati načela demokracije, vladavine prava in človekovih pravic. Evropska unija mora biti glede tega vprašanja enotna, tako z vidika političnih sankcij, kot tudi finančnih sankcij. Hvala lepa. Gracias, kolega, la Najlepša hvala, besedo ima gospod Odi. Sí, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska investicijska banka je medvladni inštrument. Države članice znotraj unije, znotraj Evropske unije eh, jamčijo za njeno poslovanje, Evropska unija kot taka pa za njeno poslovanje izven EU. In eh, boniteta za oznako trojni A, mislim, da kaže na to. Pomembno je, da znotraj te banke družimo tudi medvladno in skupnostno uh, plat. 29 eh, milijard sredstev eh, je ta banka namenila za posojila, 100 milijonov približno so bili stroški. Kar zadeva povezavo med skladom za stabilnost 60 milijard evrov in 30 milijard evrov, o kateri govorimo tu, vidimo, da vse to skupaj predstavlja približno enoletni proračun Evropske unije z vidika jamstv, ki jih zagotavljamo banki. Hvala, gospod Kozlovski. Dziękuję, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čestitke poročevalcu gospodu Kalfinu za odlično poročilo. Po mojem mnenju to poročilo v polni meri odraža stališče Evropskega parlamenta. Podaljšanje mandata in jamstv za EIB je zelo pomembno vprašanje in upam, da se bo spravni postopek končal uspešno. Prav tako me veseli pobuda za povišanje kvot jamstev za Sredozemsko unijo. Glede na zadnje dogodke, ki so se odvijali v tej regiji, v Tuniziji, v Egiptu in nedavno v eh, Libiji, glede na vse to sem mnenja, da moramo podpirati porajajoče se demokracijo v teh državah. Po drugi strani pa sem prav tako mnenja, da je prava odločitev, da posojil ne odobravamo Belorusiji, o čem so govorili že predgovorniki kajti kot so pokazale zadnje predsedniške volitve in dogodki povezani s tem, demokracija in človekove pravice tam nimate domovinske pravice. Predsednik prekinja. Kot zadnji, oziroma kot zadnja dobi besedo gospa Gresle. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Smo pred novim valom uporabe sredstev Evropske unije preko Evropske investicijske banke in zato sem se javila k besedi, ker bi rada izrekla svarilo. Z 20 milijardami evrov jamstev je EIB zabeležena v proračunu. Če bi se ta jamstvo resničila, bi imeli težave in zato pozivam, da bi prihodnjo uporabo eh, jamstev za EIB eh, zelo podrobno preučili. EIB eh, e nima niti 500 zaposlenih, komisija jih ima uh, več tisoč in mislim, da bi Evropska komisija sama bistveno bolje lahko nadzorovala pravo teh sredstev kot pa EIB. Tukaj obstaja cela vrsta nejasnosti glede dejanskih motivov EIB in zato mislim, da bi morali prenehati verjeti, da lahko dovolimo privatizacijo uh, Eh, dobičkov drugih in socializacijo izgub eh, misliti moramo na dakoplačevalce v naših domačih državah. Eh, Iztekal se je vaš čas, pravi predsedujoči. Besedo dajem komisarju gospodu Kalasu, da zaključi to razpravo. Najlepša hvala. Par kratkih pripomb bi imel samo. Najprej bi rad povdaril pomen tega, da se držimo časovnice, kajti trilog med institucijami se mora začeti na podlagi poročila, ki ga boste najverjetneje danes eh, sprejeli in naš skupni cilj je, da bi prišli do dokončne odločitve še pred poletjem, da se na ta način izognemo tveganjem, ki jih prinaša to, da mora biti odločitve do novembra ne bi sprejeli, kar bi potem prekinilo zunanje delovanje EIB. Naj tudi povem, da je EIB aktivna v številnih državah, ki so v zadnjem času zelo pomembne. Portfelj investicij EIB v Egiptu je eden največjih in od samega začetka svojega poslovanja je ta banka zagotovila eh, financiranje projektov v vrednosti več kot 4 milijarde evrov, večinoma v zasebnem sektorju. Prav tako bi rad eh, pojasnil v nekaj trenutkih to, da je banka eno, proračun pa drugo. Banka posluje z denarjem svojih delničarjev, v tem primeru so delničari te banke države članice, ki so vplačale ustanovni kapital. In eh, banka je seveda odgovorna svojim delničarjem, da se vsa posojila tudi poplačajo. Banke in njihovo poslovanje se ocenjuje z bonitetami in že večkrat je bilo danes omenjeno, da EEB uživa najvišjo bonitetno oceno in nikako ne smemo tega ogroziti. Zato je eh, strokovnost dela v tej banki velikega pomena in to tudi kaže mm, na simbolno vrednost eh, te banke. Kar zadeva nadzor nad poslovanjem EIB, e imamo nadzorni svet, tudi komisija je članica nadzornega sveta vse države. Članice so članice nadzornega sveta in EIB eh, e je tudi podvržena preiskavam Urada za boj proti goljofijam, OLAF eh, in tudi računsko sodišče nadzira poslovanje EIB, tako da imamo vse demokratične mehanizme, ki nadzirajo poslovanje banke. Prav tako naj povem, da jamstvo EU zadeva le politična eh, tveganja in nikoli še od ustanovitve te banke ta jamstva niso prevedla do kakršnekoli izgube. EIB je torej trdna, eh, solidna institucija. Seveda so odločitve o tem, komu dajati posojile, na kakšen način, eh, so zelo kompleksna. Zato je tudi vaše mnenje, ki ga danes tukaj izrekate, izredno dragoceno in ga bomo tudi upoštevali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Besedo ima gospod. Eh, poročevalec, gospod eh, Kalfin, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Par stavkov samo. Najprej, EIB je evropska institucija. To narekuje tudi Lizbonska pogodba. In kot takšna mora biti to ena tistih institucij, ki mora pripomoči k temu, da Evropska unija dosega svoje cilje, bodi si znotraj ali izven EU. Nekateri ste dejali, da banka ne bi smela poslovati izven EU, In tu bi vas rad opozoril na to, da Evropska unija vendarle ima tudi zunanjo politiko in EIB lahko tudi pripomore pri doseganju teh ciljev. Kot drugo, EIB je finančna institucija z najvišjo možno boniteto. To je zelo stabilna finančna institucija in eh, vsi amandmaji, ki jih tu sprejemamo, eh, so namenjeni temu, da ohranimo stabilnost te institucije na trgih. Obenem pa to ni v nasprotju z možnostjo poročati in ocenjevati, kakšen vpliv imajo projekti, ki jih financira EIB na podnebje in na okolje. Na ta način ne povečujemo tveganja, temveč zgolj izboljšujemo transparentnost poslovanja. Zelo cenim to, kar je dejal komisar. Prav imate, gospod komisar, pričakujem, da se bomo v svetu dotaknili določenih občutljivih vprašanj, o katerih je razprava v svetu že tekla, odločitev pa še ni padla. E, to e, velja za, naprimer, boljšo učinkovitost evropske razvojne pomoči in eh, posojil EIB. Konec koncev je Evropska unija največja donatorka razvojne pomoči. Vidnost, izpostavljenost pa je zelo nizka. Tako da imamo dve alternativi. Bodi si to pustimo ob strani, ker je občutljivo, ali pa skušamo sodelovati s svetom, da bi na ta način našli nek eh, boljši modus operandi in da izboljšamo učinkovitost eh, sredstev, ki jih EIB namenja za razvoj. Hvala torej za vašo podporo in pričakujem eh, veliko večino, ki bo podprla to poročilo v parlamentu danes. Hvala lepa. Yes. Bueno, este, este punto... No- Najlepša hvala. S tem smo tudi zaključili razpravo o tej točki. Glasovanje bo potekalo danes opovdne. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer vprašanje